meine Damen und Herren, ich sage Sie. Spoštovane gospe in gospodje, pozdravljam vas na današnjem dopodanskem sestanku. Veseli me, da je z nami litovsko predsedstvo in sicer v podobi ministra za zunanje zadeve gospoda Linke Vičjusa prejšnji petek sem bil že v Vilni in tam smo imeli priložnost za pogovor eh, z vami in tudi s predsednico. Reči moram, eh, da sem bil tam tudi ganjen zaradi tega, ker sem bil v parlamentu in sem se usedel, sem bil tako predrsen, da sem se usedel na mesto gospoda Landsbergisa. In z velikim čudovanjem sem čutil, kakšen pogum eh, so gospod eh, Landsbergis eh, in njegovi kolegi januarja 1991 za to, da se zauzemajo za svobodo svoje države. In za to bi se rad še enkrat zahvalil. Mich, minister, gospod minister, vesel sem, da ste tukaj in prosim vas, eh, da se z nami pogovarjate zlasti o politiki širitve in sosedski politiki. Eh, veseli smo te izmenjave mnen, kajti mi se zavedamo, da bo v času vašega predsedovanja treba sprejeti pomembne odločitve in ravno zaradi tega želimo imeti tesno sodelovanje z vami. Vesel sem, da je ob tej priložnosti Eh, tu tudi delegacija skupnega odbora za evropsko integracijo iz eh, parlamenta Bosne in Hercegovine pod eh, vodcem Alija Hengačija. Prisrčno dobrodošli. Gospod minister, beseda je vaša. Thank you. Mr. Chairman, for your kind eh, Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše prijazne uvodne eh, besede. V veliko čast mi je, da sem tukaj v tem prostoru, v vašem parlamentu. Konec koncem sem tudi jaz nekdani poslanec in zaradi tega se te zavedam pomena parlamenta in mi bomo tesno sodelovali z vami, v stalnem stiku bomo, eh, posvetovali se bomo in to velja tako za me kot za mojo ekipo. Za uvod naj povem nekaj besed o naših prednostnih nalogah za predsedstvo. Povsem na kratko, kajti bilo je rečeno, da uh, želite, da govorimo več o širitvi in uh, partnerstvih. Litva prav gotovo ne bo na novo izumila kolesa. Kontinuiteta je tu zelo pomembna in mi se zahvaljujemo irskemu predsedstvu za to, kar so naredili. Mi smo prevzeli pač delo od njih in mi bomo nadaljevali in razširili to, kar so oni že začeli. In eh, to se je odražalo že v našem programu trija eh, ki je začel pač decembra lani. Grčija in Irska in uh, sedaj mi uh, lahko pravzaprav opredelimo uh, tri uh, stebre. Verodostojna, uh, odprta uh, Evropa. Uh, Eh, dosledna Evropa. Eh, se pravi, eh, kredibilnost, to pomeni seveda, da imamo tudi fiskalno unijo, da imamo pač tesno sodelovanje in tudi državljani morajo to čutiti. Ni dovolj, da mi to napovemo, da je to nek lep slogan. To seveda ni preprosta naloga, ni tako preprosto. Eh, vendar verodostojnost je pregotovo pač eh, del naše agende. Potem rastoča Evropa kot drugi element, to je seveda povezano z skupnim trgom, osredotočili se bomo na digitalno agendo inovacije, raziskave in seveda tudi delovna mesta. Eh, mi se zavedamo seveda velikih težav pri zaposlovanju mladih, 25 odstotkov mladih je brezposelnih in to so seveda grozljive številke, ki jim ne moremo biti kar tako kos. Nekateri se soočajo spet petdeset odstotno brezposelnostjo mladih in zaradi tega je pomembno da se države o tem eh, pogovarjajo pred kratkim je bila sprejeta pomembna odločitev da se pač nameni osem milijard evrov za to skupino in za zaposlovanje mladih. E, in vlade, nacionalne vlade morajo seveda prevzeti odgovornost. E, Brusel ne bo reševal vseh problemov, lahko seveda tudi pomaga in da nekaj sredstev, to je že Brusel storil, vendar nacionalne vlade morajo pač prevzeti odgovornost na sebe. Odprta Evropa. Odprta Evropa kot tretji element, eh, to je seveda eh, nekaj, kar zadeva dialog s tretjimi eh, državami, širitev, partnerstva, pridružitveni sporazumi in podobno. In kar smo v parlamentu seveda lahko omenim, da smo nacionalne prednostne naloge seveda integrirali tudi v te tri stebre. Eh, torej, raztoča Evropa je povezana seveda tudi z notranjim trgom eh, energije. O tem eh, so odločali predsednike držav in vlad že večkrat. Mi nismo pač nek otok in mi smo preveč odvisni in to seveda ni spremljivo. Energija je seveda velika prednostna naloga za mnoge med našimi kolegi in to bo prav gotovo tudi del tega stebra rastoča Evropa, potem makroekonomska strategija, naprimer eh, Baltikum eh, eh, in to seveda zaveda balske države. Tu bomo imeli tudi nekaj horizontalnih eh, izdatkov in eh, ni potrebna samo kooperacija, temveč tudi integracija. In eh, potem pa imamo še, dve, še dva nacionalna stebra oziroma dve nacionalni prioriteti, ki bosta vključeni v to odprto Evropo, v ta stebr odprte Evrope, to je vzhodno partnerstvo. Poznaje seveda boste imeli možnost tudi, da zastavljate vprašanje o tem pozneje lahko več povem torej o tem, in potem zaščita zunanjih meja Evropske unije in to je prav gotovo tudi zelo pomembno vprašanje. Imamo 650 tisoč eh, kilometrov z eh, Belorusijo in eh, mi bi seveda zelo radi tudi predstavili svoje izkušnje drugim. Potem pa širitev. Kot predsedstvo eh, želimo biti nepristranski, eh, želimo biti pravični, ne želimo se postaviti na nikogaršnjo stran, eh, vendar seveda to ne pomeni, da bomo indiferentni, mi bomo proaktivni, mi bomo pomagali partnerjem razvijati agendo na čim bolj pozitiven način. Seveda ne želimo kršiti načel neutralnosti in v tem procesu širitve bi izpostavil tri bloke. Najprej Islandija. Eh, že dolgo časa razpravljamo o tem, eh, proces se je začel, mi sedaj vemo, kakšna je odločitev nove vlade, to odločitev moramo spoštovati in z veseljem bom posredoval svoje izkušnje z vami. Pred kratkim sem se sestal z eh, ministrom za zunanje zadeve iz Islandije in dejal je, da moramo ohraniti to vzdušje dialoga Eh, to, kar pač eh, delajo, eh, ni v nasprotju z dialogom. Njihovo odločitev moramo spoštovati, ostati v stiku in Islandija je seveda zelo pomemben partner za Evropsko unijo. Potem naslednji blok je Turčija. Vsak dan danes se razpravlja o Turčiji in tudi v novicah. Vsak dan lahko spremljamo Turčijo. Mislim, da je odločitev, da se odpre poglavje 22 zelo pomembna. Včasih so seveda določene novice zaskrbljujoče za nas vse, vendar mi se moramo pogovarjati z našimi kolegi in eh, tudi sam proces pomaga eh, in z njim lahko vplivamo na situacijo na terenu. Eh, torej, mi moramo nadaljevati z dialogom, to seveda ni preprosto, je pa ta dialog seveda zelo pomemben. Potem pa Balkan. Balkan je seveda tudi del ki je za nas zelo pomembno. Eh, želimo biti pozitivni, konstruktivni, želimo pomagati tem državam eh, pri napredku in. Eh, seveda želimo, eh, da bi se začeli pristopna pogajanja s Srbijo. Veseli bi bilo, če bi se to začelo med našim predsedovanjem, seveda pa poznamo pogoje. Eh, težko je bilo doseči spoštovanje med Srbijo in Kosovom in mi smo seveda pozdravili dogovore. To je šlo seveda na račun priljubljenosti obeh vlad, vendar tu gre seveda za strateško odločitev, sedaj pa je treba seveda implementirati to odločitev. In mi si moramo natančno ogledati proces in uh, Eh, ta nikogar ne preseneča, vendar mi moramo biti tu pozitivni. Isto velja pravzaprav za Kosovo. Eh, mi se lahko začnemo eh, pač pogovarjati o stabilizacijsko-predružitvenem sporazumu, torej čez dva tedna bom obiskal to regijo, sestal se bom z voditelji in sestal sem se tudi z premijejem Makedonije in mi seveda poznamo eh, problematične odnose v tej regiji, eh, potem pa tudi prvomarčevski sporazum se zelo težko izvaja, vendar tu vidimo neko strategijo, vidimo nek pozitiven odnos in vsekakor eh, želi ta država nadaljevati po poti v smeri evropskih integracij in eh, tu vidimo tudi mi svojo vlogo in mi seveda eh, lahko bilateralno sodelujemo z njimi eh, in z mnogimi drugimi državami, ker imamo pač določene zgodovinske izkušnje in to sem tudi povedal, da te izkušnje lahko posredujemo. Potem pa Črna Gora. Pred tednom sem se, eh, se, znal, se stal z ministrom za zunanje zadeve, pogovarjali smo se o naši bodoči agendi in mislim, da nam je uspelo tudi doseči nek napredek. Bolj se, eh, problematična je situacija v Albaniji, Bosni in Hercegovini. Eh, pred nekaj tedni eh, je eh, šla Albanija skozi zelo pomemben test in sedaj jih spodbujamo, naj se odločijo za počasen eh, prehod, tranzicijo v smeri eh, statusa kandidatke. Eh, seveda so politične stranke odgovorne za to, da zagotovijo pač ta proces. Eh, tudi v Bosni situacija ni preprosta, je kompleksna, celo težavna. Eh, zlasti spričo zadnjih eh, dogodkov eh, v regiji tu lahko povemo, torej država zaostaja za agendo, vendar odločitve morajo biti sprejete v sami državi in nihče ne sme ničesar predpisovati tej državi. Se pravi, potrebna je politična volja in enotnost in to moramo vedno znova povedati našim prijateljem v Bosni in Hercegovini. Potem je še zelo veliko drugih vprašanj na agendi. Eh, rečeno je bilo, da naj ne govorim predolgo in eh, držal se bom tega, morda imate pa še nekaj vprašanj. Lahko se pogovarjamo tudi o eh, situaciji v Egiptu, o tem vsi govorijo dan danes in tudi mi. Bodimo budni. Treba je odgovorno analizirati situacijo. Družba je razklana, razlike so velike in eh, če bi narasle napetosti, se bodo težko izognili konfliktu in mi moramo sedaj spremljati in odgovorno komentirati dogodke. To smo do sedaj tudi tako delali in na ta način bomo pač eh, sami Eh, dal, počakali na jasna stališča in upam, da bo tudi svet eh, naslednjič eh, imel večjo gotovost in upam, da bomo pač to gotovost dobili čim prej. Tudi pri drugih vidikih tesno sodelujemo in tudi danes oziroma pozneje bomo v Eh, trialogu govorili o eh, zunanjih finančnih instrumentih. To je seveda zelo težavna eh, zadeva, vendar se tu stališča zbližujejo in v naslednji fazi Eh, do katere bo prišlo eh, zvečer, upamo, da bomo tudi v eh, tem oziru dosegli napredek. Ne bom pokril vseh vprašanj, zato da ne bi bilo preveč dolgočasno za vas, ne želim porabiti preveč vašega časa, vsekakor pa sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja, če to le lahko storim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Sedaj najprej gospod Salafranka. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod minister. Rad bi vam izrazil dobrodošlico v imenu Evropske ljudske stranke in vam zaželel čim več uspeha pri vašem delu. Kot veste, sedaj doživljamo hude krizne čase, vendar pa mislim, da se nahajamo pred novo krizo. Vi sami ste omenili finančne inštrumente in zelo smo zaskrbljeni, da za leto 2014 komisija predvideva krčenje proračuna. V okviru širitve bi vam rad zastavil vprašanje v zvezi s Turčije. Svet ministrov je predlagal, da se odpre poglavje številka 22 pod nekaterimi pogoji in po poletnem premoru mislimo, da bi Evropski parlament moral sodelovati pri teh pogajanjih na vrhu v Vilni. Ste govorili tudi o sosedski politiki. Zanima me, kako si vi zamišljate pridružitveni sporazum z Ukrajino glede na dogodke v zvezi z bivšo predsednico vlade Julijo Timošenko. Zanima me tudi, kako vi vidite situacijo v Siriji, posledice sporazuma Ženeva 2 in kako vi vidite tudi situacijo v Egiptu, o katerem smo podali naše stališče na prenzasedanju prejšnji teden. Rad bi slišal tudi nekaj v zvezi s pogajanji med ZDA in Evropsko unijo in kaj vi pričakujete v času vašega predsedovanja na tem področju. Za konec pa bi se rad zahvalil gospodu ministru za to, da boste v Vilni gostili parlamentarno skupščino Euro-Lat, da ne boste pozabili na latinskoameriške države za vašo gostoljubnost in tudi za veliko število ministrov, ki bodo sodelovali na tej skupščini. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, eh, za to, da ste tukaj. Želim eh, vašemu predsedstvu zelo veliko uspeha. Sprašujem vas eh, naslednje bi nam lahko več eh, povedali o svojem pristopu do Belorusije. Danes namreč eh, sprejemamo eh, poročilo o politiki Evropske unije do Belorusije, tudi s pričo vrha v Vilni. Zastavila bi rada tudi vprašanje, ki so mi ga zastavili nekateri moji volivci ali ste podprli udar v Egiptu? To je vprašanje. Naslednje vprašanje pa je, kako vi kot predsedstvo gledate na način, kako so nekatere države članice uh, reagirale ob uh, incidentu z letalom gospoda predsednika Moralesa. S tem so kršili eh, mednarodno pravo. Tu eh, gre tudi za to, da nihče ne zaščiti žvižgača, ki je pravzaprav eh, povedal, da prihaja do kršitev do temeljnih pravic in seveda tukaj govorim o gospodu Snowdenu kolegice in kolegi, zaprl sem seznam govornikom in mislim, da vseh vprašanj ne bom mogel sprejeti, zaradi tega, ker pač eh, je malo časa in seznam tako obsežen. Če želi čim več eh, ljudi zastaviti vprašanje, potem lahko dobi vsak eh, minuto in pol, maksimalno. Se strinjate s tem? Torej, prosim, da se držite tega. Torej, zato, da, da boste vsi dobili priložnost. Eh, gospod Kacin, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Eh, želim vam veliko uspeha med vašim predsedstvom in upam, eh, da boste tudi zelo ambiciozni v svojih prizadevanjih, da eh, poskrbite za toliko sprememb v zunanji politike. Torej, jaz bi rad spregovoril o procesu širitve in rad bi začel s Turčijo. Mislim in Alde nasplošno, da je poglavje triindvajset ključnega pomena torej tu vas eh, želim nekako provocirati želim vas spodbuditi da bodite ambiciozni eh, pri odpiranju novih poglavij to je zelo pomembno za državljane turčije za vso sosedstvo pa tudi za evropsko unijo. Eh, povedali ste veliko podrobnosti glede posameznih zahodnobalkanskih držav in eh, bosno ste omenili kot zadnjo. Eh, na srečo je tu eh, z nami delegacija iz bosanskega parlamenta in mi bomo pozneje razpravljali o tem kaj naj storimo in kako naj to storimo. članstvo hrvaške je seveda prineslo določene konkretne posledice. prvi julij je prvi dan ko eh, ni več mogoče izvažati živil iz bosne in hercegovine to pomeni da je treba prilagoditi zakonodajo in na ta način zaščititi eh, potrošnike in treba je tudi ustvariti eh, boljše možnosti za to da premagamo te posledice se pravi ali lahko poveste nekaj več o tem ali je evropska unija pripravljena pomagati da naredijo pač odločilen korak naprej Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod minister, da ste prišli in da razpravljate z nam. Imam vprašanje glede vrha v Vilni, torej v pripravah na ta vrh. Ali eh, se želite v vseh razpravah eh, eh, osredotočiti na človekove pravice, v vseh teh razpravah o vzhodnem partnerstvu in ali bi lahko po vrhu v Vilni povedali, kakšen naj bi bil razvoj za države eh, vzhodnega parstva oziroma kakšen razvoj pričakujete po vrhu v Vilni. Hvala lepa, gospod predsednik. Presrčno dobrodošli v, skupini, e e, v imenu skupine EKR, torej kar zadeva Vilno, torej Moldavija, eh, Gruzija. Eh, torej tu je prihajalo seveda do kritike Ivanišvilja in eh, bodočih predsedniških volitev in potem eh, se eh, sprašujem, kakšen signal bomo pač dali, če bomo njih sprejeli in bomo zavrnili Ukrajino in v naših sporazumih in ali bo ne držav članic pomagal gospe Timošenko. Kar pa zadeva Belorusijo, eh, torej mi bomo danes glasovali o poročilu. Ali mislite, da pač eh, deluje eh, taktika z Lukašenkom, se pravi, da se dela z palico in korenčkom in ali lahko tudi komentirate pogovore med Srbijo in Kosovom, kako gledate na ta razvoj in kakšna je prihodnost eh, Kosova. Potem pa še eh, vprašanje imena Makedonija. Kako eh, bomo pač zagotovili, da bo Makedonija lahko začela pogajanja kot država kandidatka? Hvala lepa, gospod predsednik. Prisrčno dobrodošli, gospod minister. Rad bi omenil samo eno stvar in sicer širitev v Zahodnem Balkanu. Eh, torej vi ste prevzeli predsedstvo ob pravem času zato, da date svoj prispevek eh, temu procesu, kajti če si ogledamo situacijo tam, eh, ugotavljamo, da je pozitivna in v svojem uvodu ste pokazali pragmatičen zelo zemeljski eh, pristop eh, zgodovinski sporazum med srbijo in kosovom seveda zagotavlja napredek eh, tudi po volitvah v albaniji prenos oblasti očitno teče dobro politični voditelji očitno pravijo in govorijo prave stvari. Upam, da se s tem odpira možnost za, držav, za status države kandidatke. Torej, eh, bosna in hercegovina naši kolegi so tukaj že včeraj smo začeli razpravo pokazali so realističen pristop poznajo probleme vendar tu gre seveda za rezultate in mi razmišljamo o tem kako lahko povečamo te rezultate e, torej Kar vam želim jaz povedati je, da bodite proaktivni, ambiciozni v tem procesu. Srbija naj bi najpozneje januarja začela s pogajanji. Ne čakajte do takrat, do takrat je eh, treba še marsikaj postoriti. You, eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod minister, dobrodošli. Želim vam veliko uspeha v času vašega predsedstva. Omenili ste proces širitve in ko govorimo o Turčiji, se strinjam s kolegi, da moramo biti bolj ambiciozni in da se moramo sredotočiti na poglavje 23. Kaj je ključnega pomena v Turčiji? Turčija sedaj pripravlja novo ustavo in to je ključnega pomena, po mojem mnenju če bo Turčiji uspelo prepraviti liberalno, demokratsko, zahodnjaško eh, ustavo z delitvijo oblasti, bo marsikaj lažje. Se pravi, treba se osredotočiti na ta proces. Kar pa zadeva širitev v Zahodnem Balkanu, nisem tako skeptičen o Albaniji. Z gospodom Kukanom bova opazovala eh, vo, sva opazovala uh, eh, voljivce. To so bili najboljše volitve do sedaj, največji skupini sodelujeta. Poglejmo si sedaj, kakšna bo tranzicija in mislim, da eh, se moramo zauzemati za status kandidatke. Torej, ne delimo narodov med uh, slovani in neslovani na Zahodnem Balkanu. Potem pa še vprašanje o Belorusiji. Omenjali ste energijo. Kako pa gledate na energetsko partnerstvo eh, z Belorusijo in potem pa tudi varnost. Tu imam seveda v mislih eh, jedrske elektrarne, ki se gradijo v Belorusiji. Kako bomo mi lahko vplivali na vprašanje varnosti teh eh, elektrarn? Eh, gospod eh, predsednik, gospod minister, Evropska unija in Litva imata skupne politične prioritete, med drugim tudi vzhodno partnerstvo, kjer so eh, velika pričakovanja. Prvo vprašanje. Ali je Eh, ali so ta pričakovanja primerna v eh, litovski, eh, v litovskem tisku nas kritizirajo, če šta hoče samo Litva dobro nastopati v tem kontekstu. Vendar, če se doseže napredek, potem to prav gotovo ni nič slabega. Torej, napredek je dober tako za države kandidatke za pridružitev, kot tudi za Evropsko unijo. In Litva je tu lahko nek posrednik pristop v Litvi in v Evropske uniji. Ali gre tu za isti pristop ali pa je različen. E, če, si, če se spomnimo naše poti v Evropsko unijo, tedaj so ustvarjali umetne probleme, češ, da bi približevanje Eh, balskih držav Evropske unije bilo v nasprotju z interesi Rusije. Eh, strukture NATO so to teda jasno kazale. Kako pa je s tem danes? Ali je lahko svobodna odločitev za nekaj uh, ali jo je mogoče interpretirati tudi uh, kot odločitev proti nečemu. Se pravi, uh, upam, da nam lahko date pač odgovore na, te, uh, na ta vprašanja. Hvala lepa. Sedaj pa gospod minister. As, as torej, seveda je bilo največ omenjeno vzhodno partnerstvo in zato bom v glavnem govoril tudi o tem. Prvič nekaj o dejstvih samih. Če me sprašujejo, kaj bi lahko bil uspeh vrha o sodnem partnerstvu. Mislim, da je program sam že velik uspeh. Moramo seveda nekako ravnati tudi s pričakovanji. Torej, če so pričakovanja pri visoka, potem lahko vodi do frustracij in to seveda ni dober občutek. In to tudi za partnerje ni dobro in tudi za nas ne. Kaj ti dejstvo? Eh, da so države članice se izbrale, za ta, eh, se odločile za tak vrh, se mi zdi bila že dobra odločitev. Eh, in na vsak način bo sodelovanje na tem vrhu tudi odraz tega, da to temo ustrezno ocenjujemo in da se nam zdi pomembna. Seveda pa je treba izbrati tudi praktični pristop, naprimer načelo več za več. Zelo smo uh, ustvarjalni, kar zadeva slogane včasih, eh, ki zvenijo zelo lepo, ampak treba jih je potem tudi izvajati v praksi. Torej, če storijo več, potem jim je tudi treba dati več in zato potrebujemo tudi mehanizme, to je del naše strategije. Potem rekli ste tudi, da je treba gledati čez leto 2013. Torej, ž, um, Življenje se ne konča po tem vrhu, za nekatere se takrat šele začne pomemben razvoj in zato moramo tudi za poznejši čas imeti neko vizijo. Pogosto veliko razpravljamo o Siriji, Maliju, o drugih eh, žariščih in to je seveda tudi legitimno, kajti gre za konfliktna območja. Evropska unija je svetovni akter, včasih ne v prvi vrsti, temveč s tem, da zagotavlja humanitarno pomoč in drugo, ampak pomemben akter. Torej, to, kar se dogaja v Evropi, eh, torej ni tako, da se o tem ni treba govoriti, ker ni konfliktov. Torej, mislim, da bi morali te teme obrav, morali obravnavati um, redno. Dodaten uspeh bi lahko bil in tisti, ki se bolj ukvarjajo s tem, tudi vedo, kaj to pomeni, torej, da bi z Ukrajino podpisali pridružitveni sporazum do uh, tega vrha. Torej, moramo na vsak način pošiljati usklajene signale, usklajena sporočila. Eh, misija eh, je bila v tej državi, tudi parlament je sodeloval in se sestal z vsemi zainteresiranimi stranmi v državi. In Taki uspehi, uspehi so zelo pomembni. Naprimer, tudi sam sem bil v eni od takih eh, misij skupaj z nizozemskim ministrom in z danskim ministrom. Štiri dni smo bili v Kijevu, se srečali z Janukovičem in drugim in tako naj bi tudi delali. In izbrali smo tri področja, seveda je treba storiti še več, ampak rekli smo, v Ukrajini na treh področjih morate doseči uspehe. Prvo je to. Eh, sistem volitev, beniška komisija nadzira ta postopek in imamo tudi signale, da prihaja do napredkov, čeprav so še določene pomankljivosti, kar nas tudi ne preseneča na vsak način, potrebujemo pozitivn odziv Ukrajine, tako da bomo ugotovili dejanski napredek na tem področju. Drugi segment je pravosodna reforma tu se ne dogaja tako hitro, kot bi si to želeli. To je za nje zelo občutljiva tema, ampak vedo, kaj morajo storiti. Torej, m, mm, m, m, mi jim eh, konkretno rečemo, kaj je treba storiti. To ni nekaj abstraktnega in to je v postopku. Že želim predvsem eh, povedati, da mora urad državnega tožilstva biti neodvisen, ne sme biti pod političnim nadzorom, kajti nočemo, da se situacija reši samo zdaj, za ta trenutek, temveč to mora vsebovati garancije tudi za prihodnost. Torej, pravosodna reforma je eno od najpomembnejših področji in tu si pričakujemo napredek. In potem tudi to selektivno sodstvo, tudi to eh, ti, ki se ne spoznajo tako dobro, poznajo naprimer zadevo Julija Timošenko in da je to velika ovira. In ukrajinskim kolegom pravim pogosto dobro, lahko jo marate ali ne, ampak To je neke vrste lakmusov test za načela pravne države. Če tega ne boste rešili, boste imeli težave. Torej, rešiti morate, odpraviti ovire glede selektivnega sodstva. In to je, najbolje bi bilo, da izpustite Julijo Temošenko, da zagotovite zdravstveno. Eh, eh, pomoč in tako naprej. Torej, to bi bil tudi humanitarni akt in to ne škodi političnemu sistemu tudi možnost storiti, ampak ta sporočila morajo biti nekako bolj usklajena z, eh, iz Evropske unije. Ukoliko jaz razumem, je komisija sprejela zelo pozitivno in dobro stališče, torej čas mine hitro, uh, nimamo veliko časa, če bi imeli več časa, bi lahko tudi malo bolj počakali na ta napredek, na, na te dosežke, ampak čas ni na naši strani. Torej, eh, In to v Ukrajini tudi vedo. In ne moremo enostavno čakati, kajti če se z mano strinjate, potem razprava z Ukrajino ni samo tehnična razprava z nadaljno državo o ekonomski integraciji, političnemu pridruževanju, to je geopolitični proces in to je proces, eh, ki bo pokazal, ali je naš, eh, eh, naša ideja svobodne in celovite Evrope uspešna ali ne. In treba je tudi videti, kdo je potem pristojen, če se kje zatakne. Seveda, ne govorim zdaj samo o spoštovanju človekovih pravic, temveč to je seveda geopolitični proces. In tu moramo na vsak način biti na strani tistih, ki bodo imeli korist od vsega tega. Šest držav članic osodnega partnerstva je zelo različnih. V prihodnje bi mogoče morali razmisliti o individualnem pristopu, kajte ne moremo istega načina dialoga uporabiti z različnimi državami. Naprimer, Ukrajina bi lahko podpisala ta sporazum, o tej možnosti govorimo. Drugi um, eh, vodijo pogajanja o pridružitvenem sporazumu. Eh, Moldavija je ne krize in je tudi rešila probleme z vlado in ni izgubljala časa. In mislim, da smo tam zabeležili napredek. Torej, eh, za Gruzijo bi to tudi lahko storili, predvsem kar zadeva tehnični del. Strinjam se z različnimi pripombami v zvezi z problemom demokratične kohabitacije. Eh, eh, dialog med, med opozicijo in vlado, torej tudi grozicem pravijo, da se morajo pravilno obnašati in da ne moreš se pogovarjati z opozicijo tako, da jih enostavno eh, zapreš, da jih eh, daš v zapor. To ni pravi signal. Torej včasih dobivamo signale, ki niso zelo eh, v veliko pomoč. Eh, ampak upam, da bomo ta pogajanja o pridružitvenem sporazumu lahko eh, končali. Potem Armenija. To velja isto. Eh, torej, nek začetek teh sporazumov bo na voljo že za metek, že eh, na vrhu novembra partnerstva in želim omeniti tudi uh, dialog o vizumih. Seveda sedaj ne moremo razpravljati o tem, ampak tu in tam občasno morate razpravljati o tem, kaj ti Evropska unija ni edini center gravitacije v svetu, so tudi druge vizije, euroazijska skupnost in tudi iz drugih eh, vrst prihajajo signali. Torej, ne rečem, da prihaja pri tem do konfrontacije, ampak to obstaja, te različne možnosti in potem si države seveda izbirajo, izbirajo med različnimi možnostmi. Mi opozarjamo države, ne morete eh, podpisati sporazuma o svobodni trgovini z, Evrop, z un, Evropsko unijo in tudi s carinsko unijo ob enem. Torej, treba je izbrati pravila, ki naj bi veljala. Eh, treba je sprejeti eh, odločitve o pravem času. Ne gre vedno. Torej, lahko so sicer kratkoročni problemi, ampak treba je imeti predvsem pred očmi neko dolgoročno strategijo. Um, in kaj takšne dolgoročne strategije lahko prinašajo, vlaganja in tako naprej. Tudi uh, ukrajinski ki mediji me sprašujejo in jaz jim rečem, mi bomo spoštovali vsako odločitev, ki jih bo Ukrajina sprejela, ampak zelo bi bili veseli, če bi se odločila za to evropsko pot. Da se vrnem na Gruzijo, ki sem jo že omenil, pomembno je omeniti, da, da ne gre samo za neko Eh, matematiko, temveč gre predvsem za naše vrednote, za pravno državo, za človekove pravice. Vse to je treba imati zelo resno. To je treba povedati gruzijskim prijateljem in eh, treba jim je reči, da naj se eh, odločijo za to evropsko pot in kakšni so naši pogoji Kaukazije. Azerbajdžan, ponovno, popolnoma drug primer. Azerbajdžan ne bo članica Evropske unije, ne bo prilagodila pravnega sistema, vendar se z njimi pogovarjamo in so zelo pomemben akter na področju energetike v tej regiji. Lahko so neutralni, lahko so pristranski, lahko pa so tudi nam v veliko korist. Torej, moramo skupaj vzpostaviti postaviti eh, poguje in voditi ta dialog z Azerbajdžanom. Torej moramo biti predvsem pragmatični pri sebi, ne smemo opustiti svojih načel. Vemo, da moramo vedno pozarjati na človekove pravice in drugo, ampak ambicije niso previsoke. Azerbajdžan eh, nima ambicij članstva v EU. Torej, storiti moramo najboljše, da izboljšamo eh, uspešnost zase druge države. Moldov, Moldovo sem že omenil. Ta država je dober primer načela več za več. So pri vizumih kar dobri in pogajajo se uspešno in do konca leta bodo zaključili ta postopek in potem bodo dobili režim brez vizumov. To je načelo več za več. Če bodo storili to, kar si od njih pričakujemo, potem moramo tudi izpolniti svoje zahteve, eh, svoje eh, eh, obljube. Ne moremo potem določati višjih kriterijev. Bilo Rusija. V Vilni je malo drugače, če govoriš o Belorusiji. Tam je samo nekaj kilometrov do meje. Tu je laže govoriti o tem. 40 kilometrov od. Eh, tam, kjer gradijo nove jedrske elektrarne. Živimo v Litvi. S tem seveda nismo srečni. Uh, vedno ponavljam te primere in se opravičujem tistim, ki so že večkrat uh, slišali ta referen, ki ga vedno spet ponavljam in ki se ne spreminja. Ko je predsednik te države rekel, to je pomembno, uh, ampak e, je predrago in e, zgradili bomo to elektrarno veliko ceneje in to bodo tudi storili. In kaj pomeni zgraditi nuklearko enk, po enkrat nižji ceni, si lahko predstavljate. Torej, če govorim o prednostnih nalogah, potem. Uh, eh, sem že na začetku eh, omenil energetsko politiko in v našem eh, predsedovanju moramo tu storiti veliko, naprimer poročilo o napredku na notranjem energetskem trgu ali se znam projektov skupnega interesa, to je povezano z energijo, potem zunanja energetska politika. Tudi v času našega predsedovanja bomo govorili o sklepih, kaj govori, kaj pomeni. Eh, zunanja energetska politika Evropa mora govoriti z enim glasom. Jedrska elektrarna 10 km od meje z uh, vprašljivo kakovostjo, to naj ne bi delalo preglaviti samo nam. E, so pa tudi drugi bilateralni problemi, ki pa jih sedaj ne bom omenjal. Vendar to je nekaj posebnega in to je nekaj, kar eh, moramo obravnavati bolj resno. Moramo, eh, torej, potem je to tudi direktiva o jedrski varnosti, s katero se bomo ukvarjali eh, in če bomo prišli do soglasja, bo to potem naša skupna pot. Torej, naše potrpljenje eh, je seveda tudi eh, omejeno. Ne, na vsak način pa še enkrat povdarjam, da moramo uporabljati da moramo govoriti z enim glasom. E, mogoče sem že malo predaleč, e, predolg. Sta e, dve možnosti, torej da čakamo in gledamo ali pa da smo proaktivni. Prvi pristop ni možen. Čeprav. Torej, mislim, da moramo izbrati proaktivn pristop. Potem Turčija. Strinjam se, eh, lahko bi bili bolj ambiciozni, če je to možno, kajti ta postopek eh, je tudi vzvod za reforme v državi. 23. poglavje omen, ste omenili, potem tudi 19. in 17. poglavje so. Eh, sta pomembni, lahko eh, gremo naprej, če bo to možno. Možno nisem preveč skeptičen, kar zadeva Albanijo. Rekl sem, da ni lahko sicer odobriti eh, status kandidatke, ampak sedaj je treba jim zagotoviti ta mehek prehod eh, in upam, da se bodo drugi strinjali z nami. Ampak, torej nisem skeptičen pravzaprav je moj pristop celo pozitiven, moje stališče je pozitivno do Albanije. Bosna. Ja, Bosna. Kot sem rekel, ne, jaz sem realističen, mogoče me razumete skeptično. Jaz sem veliko časa preživel v NATO in poznam to temo. Veliko smo razpravljali v podrobnostih o tem. Želim vam, da spostavite tako državo, ki bo impresivna, ki bo lahko izvajala funkcije na državni ravni drugače se bodo vidno pojavljala vprašanja. Ob vsem spoštovanju in simpatiji vam pravim, da bomo kot predsedstvo storili uh, vse, kar je v naših močih, ampak ne moremo rešiti problem na mesto vas, to morate storiti sami. Uh, torej, želim biti realist, uh, to je enostavno tako. Torej, seveda spoštujem to, kar delate, tudi spoštujem vaše dosežke, ampak pa želim vam vse, eh, želim vam vse najboljše, doslej še niste dosegli dovolj. O Belorusiji sem že govoril, ZDA. vedno nekako um, se nagibam k temu, da sem preveč emocionalen, če govorim o določenih temah, naprimer zdaj to bohunjenje in tako naprej, ampak mislim, da moramo delovati odgovorno in strateškimi partnerji, moramo ravnati profesionalno in počistiti to situacijo. Ta proces se je začel. V ponedeljek se je skupina sestala, ki se ukvarja s tem in to. Ta prvi sestanek je bil, želimo jim veliko uspeha. To stvar moramo razčistiti. Ne samo to, kar se je zgodilo, temveč da tudi v prihodnje ne bo takih kršitev. Človekove pravice, varstvo podatkov je srčika naših prizadevanj in to smo tudi povedali eh, američanom, ampak nočemo zdaj vsega uničiti. In te ti EP, o tem smo se zelo dolgo pogovarjali, tudi eh, pod irskim predsedstvom je uspelo doseči določene rešitve. To je pomembno za našo ekonomijo, torej za eh, določbe, ki urejajo trgovino trgovino. Mislim, da bomo lahko vzpostavili nove standarde, izboljšali ekonomijo, za pol odstotka se lahko poveča BDP na obeh stranih in mislim, da mora to biti v našem interesu in naš cilj, torej ne na račun vsega ostalega. Um, pri tem potrebujemo močne kanale za komunikacijo. Mislim, da je to bilo dovolj še 15 minut, ali se strinjate za dve ali tri dodatni vprašanji. Tri je so se še prijavili za razpravo. Gospod Paletski, najprej. Hvala. Gospod minister, govorili ste o, Bilo, o Belorusiji, pri tem pa ste eh, spregledali pomemben vidik, ki je oziroma omenili pomemben vidik za Litvo in za celo Evropsko unijo, to je gradnja jedrske elektrarne. Včeraj smo razpravljali o Belorusiji in eh, prišli smo do zaključka, da če eh, tam izpustijo politične zapornike, bi lahko spet eh, začeli dialog z Belorusijo. Seveda nimamo nobenih zagotovil, da se bo to tudi resnično zgodilo. Vendar kaj menite, kako bi lahko oblikovali ta dialog in kako bi lahko za to izkoristili eh, vrh v Vilni?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 Ehm, za politične predloge, kako bi lahko kot eh, Evropska unija poslali jasen signal v smeri te države. Potem Belorusija. Kakšne so vaše predstave, kakšno je vaše mnenje? Ali bi lahko poskusili storiti korake v smeri nadaljne liberalizacije? pod, eh, pod režimom Lukašenko, predvsem tudi kar zadeva izpustitev političnih eh, zapornikov. Gospod Šter. Hvala. Zelo pozorno sem poslušal to, kar ste rekli tudi o Bosni in Hercegovini. Dejstvo je, da je takšna politika privedla Eh, da večjega vpliva ne evropskih sil v Bosni in Hercegovini, predvsem Bosne in Turčije, ali se lahko od litovskega predsedstva pričakuje bolj konkretno in močno politiko EU do Bosne in Hercegovine, torej s konkretnimi cilji eh, v času vašega predsedstva za Srbijo ste navedli ambiciozen cilj, ki ga podpiram, da bi eh, pred januarjem že odprli pogajanja. Kaj pa lahko ponudite eh, Bosni in Hercegovini? Uh, Hvala. Niste govorili o odnosih z Rusijo. Ali je Rusija še vidna v agendi EU in nasplošno, kakšne so perspektive v času vašega predsedovanja glede pogajanj z Rusko federacijo o novem e, o novi obsežni bilateralni pogodbi. Želim pa predvsem e, opozoriti e, tudi na priporočila v zvezi z zadevo Magnitski. Parlament je prejšnji mesec sprejel resolucijo. Razen tega smo vam poslali tudi pismo in drugim ministrom za zunanje zadeve, ali želite tudi to vključiti v agendo vašega predsedovanja. Hvala. E, no, se opravičujem, res sem preskočil nekaj vprašanj, e, na katere se bom vrnil sedaj. Najprej Egipt. E, torej, tu je zaskrbljenost, ne, ne moremo sprejeti uporabe nasilja z vojaško silo ne moreš zamenjati eh, demokratične vlade. Demokratično vlado lahko maraš ali ne, ampak tega ne moreš odpraviti z, z, z, z silo. Torej, to je moje stališče. Gospod Landsbergis eh, je tudi podal komentar in se nisem odzval na to, ali so razlike med svetom in predsedstvom, kar zadeva strategijo vzhodnega partnerstva. Ne, ne vidim razlik. Uh, Eh, sicer lahko eh, prevzamemo določeno eh, voditeljsko vlogo pri določanju tem z sodnim partnerstvom, ampak seveda je to odločitev vseh, tudi komisar Füle in drugi so pristojni za to. In ta vrh v Vilni, to, torej to je skupen vrh v Vilni, to ni litovski vrh, In tako je na to treba gledati. Bielorusija, o Bielorusiji. Jaz sem za angažma in mislim, da je, eh, da če gradimo zidove, eh, zapiramo pot vplivanja in zato moramo odpriti kanale za komunikacijo, moramo se pogovarjati, eh, da se umakne ime ministra Makejeva z tega seznama. Eh, oseb, ki eh, ne smejo potovati v EU, je dober znak. Eh, to ni neke vrste nagrada za to, ker so storili nekaj dobrega. Ne, pravzaprav ne vidimo nobenih izboljšav, ampak to je kanal komunikacije, ki ga je treba izkoristiti. In če bo minister prišel, potem upam, da se bo spustil nek konstruktivni dialog z nami in potem bomo imeli tudi več idej za nadaljno ravnanje. Torej želim jih bolj približati evropskemu mišljenju. Jaz vem, se ne delam otvar, da bi se to zelo hitro spremenilo, ampak ta angažma uh, je na vsak način potreben. O Moldaviji sem povedal že nekaj, oni so rešili krizo in storili veliko, ampak kljub temu se soočajo še številnimi problemi. Ampak kaj lahko storimo? torej poskusimo um, začeti ta pridružitveni pogajanje o pridružitvenem sporazumu do uh, Vilne. Oni so seveda storili doslej veliko, potem tudi omogočiti ta brezvizumski režim. To bi bil dober signal. Uh, In to bi, bil tudi, to bi bilo tudi sporočilo javnosti, da je njihova vlada na tem področju dobro ravnala in sprejela dobre odločitve. Potem o Bosni. Odkrito rečeno. Lahko ponovim samo to, kar sem prej rekel. Politični voditelji morajo eh, izvajati sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Potem načelo nediskriminacije treba. Torej, oni sami morajo vedeti, kaj, je, kaj morajo konkretno storiti. Torej, tu ne gre za nekaj abstraktnega. Gre za. Uh, Torej, mi bomo storili, eh, kar je v naših močih, a ne moremo pa prevzeti njihovega dela. Rusija. Rusije nisem omenil zato, ker me ni nihče vprašal. Torej, res, Rusija ni eh, del programa osodnega partnerstva, mogoče tudi zato eh, ni bila omenjena. ali sem povedal kaj napačnega in ste zato odšli iz dvorane, gospod Brok? Ne, moram povedati, da se gospod Brok eh, opravičuje, ampak v odboru za ustavne zadeve eh, se glasuje o njegovem poročilu eh, sedaj in zato ga jaz nadomeščam. To je bila razložitev za ministra, razlaga za ministra. Belorusija. Eh, in novi sporazum. Vidno, ko se lotimo nečesa novega, eh, torej, če nekaj resetiramo, potem mm, ne pomeni, da nekaj zbrišemo. Eh, torej, gre kar zadeva eh, obveznosti v zvezi z STO. To so resne dožnosti, ki niso bile izvedene, ki se jih ne izvaja. Eh, Eh, torej do Rusije moramo eh, včasih eh, nam očitajo, da smo rusofobi, ampak to ni res. Mi eh, si prizadevamo za pozitiven razvoj. Eh, imeli smo tudi zelo odkrite eh, razprave in smo tudi v pogovorjih z Rusijo opozorili na negativne zadeve, ki nas motijo mnogi vidiki, o katerih se ne strinjamo, vendar uh, uspelo se nam je dogovoriti tudi za pozitivne uh, vidike, kjer lahko eh, naredimo napredke. To velja za STO in isto bi eh, lahko veljalo tudi za Evropsko unijo, torej s tem pozitivnim pristopom ampak ne smemo dovoliti vstopa skozi zadnja vrata, kajti to ne bi bilo dosledno, eh, brezvizomski režim. Vem, da eh, se strokovnjaki s tem um, um, temeljito ukvarjajo z Moldavijo in drugimi državami, ampak ne moremo odobriti brezvizumskega režima samo iz političnih razlogov. To mora temeljiti na rezultatih. Torej, te stvari se izboljšujejo, ampak ne moremo pa prehitivati. Torej, kot rečeno, vse mora temeljiti na rezultatih. Seveda si prizadivamo za uravnotežene odnose s to državo, pa še en primer. Pomemben je ta, to, da govorimo z enim glasom. Eh, v časopisih beremo o energetski varnosti, energetskem svežnju. To sicer ni del naše razprave, je pa zelo občutljivo vprašanje. Na začetku je bila nekako blokada v teh pogajanjih, sedaj pa ne več. Torej, to ni iznajdba Litve. E, seveda ocenjujemo Rusijo tudi bilateralno. E, so, eh, eh, Rusija je pomemben ekonomski partner, ampak mora se držati pravil. In del, je, del tega so tudi pravila tretjega energetskega svežnja. In torej tega ne smemo uporabiti kot ultimatum ali. Eh, ampak treba je zagotoviti spoštovanje teh pravil. Potem, kar zadeva druge stvari, Kristin je omenila eh, zadevo magnitski. Kot predsedstvo želimo biti nepristranski, ne bomo sami eh, opozarjali eh, na to. To je seveda tudi simboličen primer. Eh, gre za načela pravne države, s katerim ima Rusija določene težave. Torej, ne moremo tega enostavno spregledati. To obstaja ta problem. Ampak sankcije so eh, zadnja možnost in to bi seveda, eh, zato bi potrebovali podporo vseh držav članic vendar mm, ti odnosi se premikajo, eh, naša stališča morajo biti dosledna in tako si lahko ob koncu obetamo tudi določen uspeh. Potem politični zaporniki v Belorusiji, tega tudi nisem omenil. Moram kar na začetku reči, da eh, eh, ko govorimo o angažmaju, o kanalih eh, za komunikacijo. To ne sme iti na račun političnih zapornikov, katerih izpustitev seveda zahtevamo. In to mora biti možno. Treba je povedati tem državam, da ne odpravijo te ovire v dialogu in da bi jim Torej po eh, ministerskem eh, svetu julija bomo imeli pri, eh, o tem še več informacij. Torej treba je tudi Belorusijo pri, približati evropskemu mišljenju in če bi Belorusija rešila te probleme, bi jo lahko mogoče povabili tudi na vrh ampak doslej nismo zabeležili tega napredka. Hvala, gospod minister, za vašo navzočnost eh, in upam, da se bomo spet videli. Hvala.